Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, da se usedete na svoje mesta. Odpiram sestanek našega odbora za proračun. In kolegice in kolegi, prosim, da mi oprostite, ker začenjamo tako pozno. To je posledica nenavadno dolgega sestanka koordinatorjev. Imeli smo danes zelo uh, poln dnevni red. Zanima me, ali se strinjate z dnevnim redom, ki smo ga predlagali in želim tudi povedati, da smo preložili deveto točko. Kot tudi točko 14 v zvezi s Frontexom, ker pač nismo prejeli dokumentov, da eh, zavzamemo stališče in da pripravimo mnenje. Eh, če nima nihče nič proti, eh, bomo to predstavili in eh, domnevam, da se strinjate s tem osnutkom dnevnega reda. Poročiti vam moram odločitev koordinatorjev. In sicer prosili bomo za poročilo na lastno pobudo o letnem poročilu Evropske investicijske banke. prejeli ste eh, zapisnike eh, sej 9. in 10. novembra 2016, 8. decembra 2016, 9. januarja 2017, 2017, 12. januarja 2017, 9. februarja 2017 in eh, upam, da se strinjate s tem, nihče ne prosi za spremembo, torej so ti zapisniki sprejeti. Besedo sedaj dobi kolega Richard Ashworth, ki je poročevalec za eh, druge oddelke. Eh, gre torej za proračunsko leto 2018. Hvala lepa tudi za to jasno poročilo, ki ste ga pripravili. Prosim, beseda je vaša. Zdaj. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Osnotek poročila, ki ga imate pred sabo, je tretji tovrstni tip poročila v času tega mandata in se nanaša na izvajanje večletnega finančnega okvira. Rad bi se zahvalil gospodu Tarandu in gospodu Depreju, mojima predhodnikoma, ki sta mi zelo pomagala pri tem delu. Prejšnjo različico poročila sem razdelil poročevalcem v senci in eh, na to sem v to poročilo vključil še številne njihove pripombe. Bi pa rad bil kratek, tako da se ne bom eh, lotil vsake posamezne vrstice v poročilu. Najprej bi rad izpostavil, katere so moje prednostne naloge. Najprej bi izpostavil uh, stroškovno koristnost Radi bi, da bi ohranili 20 odstotkov za parlament v okviru petega razdelka, kar pomeni, da je treba predvideti tudi nekatere prihranke pri osnutkih izdatkov. Tako da bom vesel, če bodo poročevalci v senci lahko predlagali, kje bi lahko predvideli takšno vrčevanje. Če želimo zagotoviti, da bo. Tako bomo lahko zagotovili, da bo parlament ustrezno izvajal svoje glavne naloge. To nam bo omogočilo, da bolje upravljamo svoje delo. To je druga prednostna naloga. Tretja pa se nanaša na transparentnost in odgovornost. Jasno je, da se pojavlja več težav glede financiranja za politične stranke in fondacije. Kolegi se zavedajo nekaterih eh, zelo pomembnih primerov ki smo jim priča trenutno, ki so izpostavile težave pri delovanju teh institucij. Kar pa ne pomeni, da kritiziram čisto vse politične stranke in fondacije. Sploh ne. Tam, kjer opažamo dobre prakse, z veseljem predvidimo še nadaljne, nadaljna finančna sredstva. Je pa jasno, da je treba okrepiti preglednost in uh, odgovornost in razmisliti je treba o načinih, kako to zagotoviti. Pohvalil eh, bi sekretarjat za upravljeno delo na tem področju. Rad bi vas podporil pri tem, da bomo na koncu zagotovili transparentnost. Glede drugih elementov, ki bi jih izpostavil, najprej kibernetska varnost. Evropski parlament eh, se sooča z kibernetskimi napadi in eh, zato je treba ukrepiti ukrepe za zaščito pred eh, kibernetskimi napadi. To je nevarnost, ki nenehno preži na nas in eh, treba je zagotoviti sredstva za to unaprej, ne za reaktivno odzivanje. Potem glede zgradb in financiranja zgradb. Ne povem, da sem razočaran, da predsedstvo ni predvidelo dolgoročni načrt za investicije v gradbene projekte. Več obveznosti v, preteklih, v preteklem letu in nekoliko več eh, ni bilo izvedenih na tem področju, tako da bi rad, da se to zagotovi. Glede posebnih vprašanj, najprej je tu vprašanje zgradbe KAD, Konrad Adenauer. To, ta gradbeni projekt podpiram, bi pa morali zagotoviti, da je eh, denar smotrno porabljen. In tudi, ko gre za zgradbo PHS, je treba zagotoviti večjo transparentnost in eh, tudi transparentnost, ko gre za predloge sekretarjata. Jasno je, da se pojavljajo težave s to zgradbo in eh, da smo v proračunu za letošnje leto predvideli nekaj sredstev za pripravljalna dela. Jasno pa je, da je treba tu zagotoviti večjo preglednost. Potem, ko preučujemo možnost za prihranke v okviru proračuna parlamenta, se pojavlja priložnost pri ustnih razlagah eh, glasovanj. Sam nimam težav pri tem, če želijo kolegi podati ustno obrazložitev glasovanja, ampak včasih se sprašujem, zakaj. Zakaj je treba potem eh, te izjave prevesti v 23 uradnih eh, jezikov, čeprav so izjave pogosto naslovljene samo na njihovo matično državo. To zahteva tudi, da zagotovimo tolmaške ekipe, kar pa ni poceni. In kolege ne bi spodbujal k temu, da bi se posluževali ustnih izjav. Lahko bi predvideli nekakšen voxbox, kjer bi lahko podali svoje izjave, ki bi na to bile prevedene. Lahko pa razmislimo tudi o drugih načinih elektronskega, elektronskega obrazloževanja glasov, tako da bomo prihranili nekaj sredstev. Glede programa za komunikacije 2020 je generalni sekretar pozval k temu, da je treba najti sredstvo za to in tudi sam to podpiram. Treba je preučiti odhodke, ki bi lahko bili namenjeni za to. Tudi kolegi se ukvarjajo s tem, tako da vas pozivam k temu, da opredelite, kje, kdaj in kako bi lahko predvideli uporabo teh sredstev. Podobno velja za nadomestilo splošnih stroškov za poslance. Več komentarjev sem prejel strani kolegov in več eh, zahtev iz njihove strani glede tega, da je treba zagotoviti večjo transparentnost in eh, z veseljem vas lahko pri teh izjavah poprem. Predsednik, s poročevalci v senci se bom eh, ponovno sestal v četrtek. Upam pa, da bodo kolegi lahko podprli poročilo. Hvala. Zelo dobro. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj sledi izmenjava mnenj. Eh, številni med vami ste se prijavili. Eh, najprej gospod Rubik, prosim. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolego bi se rad iskreno zahvalil. Videli smo, da je vprašanje Evropske, proračuna za Evropski parlament zelo občutljivo in eh, Richard Ashworth je to zelo dobro izpostavil v svojih pripombah. Sam bi to izpostavil tudi načelne razmislike, kako v prihodnost lahko okrepimo demokracijo v Evropski uniji. Zaradi tega je jasno, da vodje vlad in držav, ki, ki so nam naložili teh minus 4 odstotkov v prihodnih sedmih letih in uh, Glede na to, da smo zmanjšali število delovnih mest za 76 zaradi tega, ker je treba ustrezno zmanjšati tudi število rednih delovnih mest. Naj pa opozorim, da je zaradi tega prišlo do težav pri delu v odborih. In leta 2018 lahko predvidimo še pogajanja glede Brexita, kar pomeni, da bomo morali izvajati dodatne naloge in zadeve so zelo kompleksne. Pravzaprav si ne morem niti predstavljati, kaj se bo zgodilo, če politična raven ne bo našla rešitve za vprašanje Brexita. Tako da nisem zato, da bi še eh, zmanjševali teh 19,6 odstotkov. Parlament eh, bi moral izpostaviti težave pri pogajanjih in zato bi moral ustrajati pri 20 odstotkih. To je dolgoletna strategija, ki se je izkazala za koristno. To zgornjo mejo smo si določili sami, zato da bi bili čim bolj varčni, da bi čim bolj učinkovito uporabljali sredstva. Ampak zmanjševanje te zgornje meje 20 odstotkov v tej situaciji pa po mojem mnenju, glede na to, da je situacija na evropski ravni zelo težavna, ni izvedljivo. Potem glede podpore za kibernetsko varnost. To ocenjujem izredno pozitivno. Parlament bo v prihodnjem letu ob pogajanjih glede Brexita in v predvolivnem obdobju izpostavljen še dalje večjemu številu takšnih napadov. Tu vidimo težave v odnosu s Turčijo, Rusijo in eh, Ameriko. Posod okrog Evrope vidimo veliko težav in malo podpore za demokracijo. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da kibernetsko varnost eh, ustrezno podpremo. Potem splošni stroški, To je razprava, ki se vleče že več desetletij. Ob začetku mandata so se vse politične skupine o tem dogovorile, tako da bi prosil, da dogovor, ki smo ga predvideli za ta mandat, upoštevamo, da ostanemo pri tem dogovoru. V naslednjem obdobju, če naj bi že razpravljali o tem vprašanju, pa se mi zdi dobro, da bi predvideli prostovoljnost tovrstnega nadomestila splošnih stroškov, tako da lahko vsaka skupina pove, da bo delovala transparentno, vsak lahko sam da na razpolago informacije o tem, kako bo uporabljal sredstva. Tako da bi rad, da je to prostovoljno. Vsak, ki pa je pripravljen to storiti, pa bi od tega moral imeti nekatere koristi. Mislim, da bi to služilo v načelu transparentnosti, da bodo poslanci sami oblikovali transparentnost na način, ki se jim zdi najbolj primeren za njihove voljivce. Glede sekretarjata. Sodelovanje s sekretarjatom je v preteklih mesecih se zelo okrepilo. Veliko novih predpisov je bilo tudi sprejetih. In ena izmed eh, oseb v mojem biroju je zelo zaposlena z upravnimi nalogami in računovodskimi nalogami. Tako da prosim, da bi tu predvideli ustrešno zvišanje nadomestila splošnih stroškov za kvalificirano delo. Sploh za tiste asistente, ki potujejo v Strasburg. Tu bi bilo ponovno pomembno, da storimo nekoliko več za naše asistente, sploh glede na to, da opažamo, da se trenutno soočajo s številnimi bremeni. Zato bi izredno rad, da bolje obravnavamo naše sodelavce. Tu gre za zvišanje plačila, ki naj bi odražalo inflacijsko stopnjo, pa tudi dodatno delo. S tem bi lahko podprli tiste, ki delajo izvrstno, tako da bi zagovarjal takšno zvišanje. V volilnem letu je seveda jasno, da ima parlament pomembno vlogo pri opozarjanju na volitve. Volilna udeležba je tudi eden izmed temeljev demokracije. Leto 2019 naj bi prišlo do brexita in to bo velika obremenitev za naše britanske kolege, pa tudi za nas, glede na to, da bodo potekale volitve. Tako da bi rada skupaj z britanskim parlamentom najdemo rešitve, ki bodo najbolj optimalne za naše prebivalstvo. Najlepša hvala, predsednik. Merci. Hvala lepa, gospod Mankas. Dakujem, pan predseda, za slovo. Chcem sa poďakovať pánu spravodajcu. Najlepša hvala za besedo. Hvala poročevalcu. Mislim, da se je dobro lotil oddelka za proračunsko leto 2018, ki se nanaša na Evropski parlament. In naj zastavim vprašanje. Lani aprila smo odobrili načelo, da bomo enkrat na pet let preučili mm, proračunske postavke ne samo z vidika inflacije in indeksacije, temveč tudi z vidika vnosa novih proračunskih vrstic. Običajno smo pač uporabljali koeficient, ki je štirikrat večji od eh, poprečne stopne inflacije. Tako da gre pravzaprav za to, da bi na vsake pet let pregledali proračun in na vsake štiri leta predvideli indeksacijo. In prvo takšno leto naj bi bilo leto 2018. Sekretarjat pa ni poslal informacije o tem, kako kako so to spoštovali. Tako da nisem čisto zadovoljen z delom, ki je bilo opravljeno. Mi smo svoje delo tu v parlamentu opravili, zadeve potrdili in to pa ni bilo učinka. Kaj se torej trenutno dogaja? Ali lahko zadeve potekajo tako kot sedaj? Kaj se potem zgodi na koncu? Imamo običajno presežek kakšnih 70 milijonov evrov. In eh, vemo, da, bo ta do, da bodo ta presežena sredstva tudi letos na voljo v proračunu, kar lahko uporabimo za plačila obveznosti na področju gradbenih projektov. Ampak zakaj ne bi to namenili projektom, boljšemu izvajanju proračuna? Zakaj ne bi teh sredstev uporabili prej, prej vlagali v popravila in plačila obveznosti, tako da se ob, izognemo tudi plačilu zamudnih obresti? In drugič, Prejel sem tudi informacije glede dela uradov Evropskega parlamenta v posameznih državah članicah. Informacijska služba Evropskega parlamenta ima devet uradov, ki jih lahko odaja v najem tudi političnim frakcijam. Šest takšnih uradov pa ni bilo odanih v najem sploh v Rimu. Tako da tu zapravljamo prihodke, ki bi jih lahko prejeli prek najema. Tri zgradbe prav tako v Vilni niso oddane v najem, kar pomeni, da izgubljamo sredstva. Treba pa je upoštevati, da ima nekatere politične stranke malo članov Tako da bi lahko bolje izkoristili sredstva, ki bi jih lahko prejel Evropski parlament. Ampak vsekakor je jasno, da bo ta razprava še tekla jeseni. Hvala. Gospod Epri. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi rad povedal, da sem to že povedal gospodu Ešvortu, pa to želim uh, Eh, ponoviti, poročilo je dobro, dobro napisano, strukturirano in argumentirano. In za eh, britanskega poslanca iz EKR je to dejansko eh, odlično delo in to pozdravljam. Pri številnih točkah se strinjava, imam pa nekaj pripomp. Seveda se strinjam s tem, da je treba povedati, da je treba povedati, da eh, potrebujemo seveda določene prihranke, vendar eh, mi moramo seveda kritično obravnavati zahteve po povišanju sredstev. Eh, če analiziram proračun, brez izrednih izdatkov imamo realno povišanje proračuna za 3,26 odstotkov primerjavi s prejšnjim letom. No, to lahko seveda argumentiramo stroški kadrov, eh, ker se seveda eh, plače stalno prilagajajo. Vendar to eh, lahko velja pač za en del stroškov. Potrebna je primerjava z indeksacijo in če imamo indeksacijo 2 odstotka, potem ne pridemo na 3,26. In poro, poročevalcu sem povedal, da sem malo računal. E, pregledoval sem, katere postavke e, so v preteklih letih e, imele preveč sredstev. Se pravi, to so tiste vrstice, kjer je na koncu ostalo denarja za druge stvari. In pri teh eh, vrsticah eh, vidim stalno ponavljanje. Na enih mestih preveč, na drugih premalo. Na to moramo biti pozorni. Potrebna so sredstva za financiranje poslopja Konrad Adenauer. Eh, to je torej tudi eh, zapisano v izdatkih za naslednje leto. Eh, in če Vidim, kaj je že sedaj v proračunu. Sedaj je že predvidenih 33 milijonov evrov. E, to pomeni, da bo treba poiskati 27 milijonov e, iz drugih vrstic. E, mislim, da je treba pravzaprav resno pregledati stvari. Nočem, da postanemo revni, vendar mislim, da ne smemo poviševati sredstev tik pred eh, volitvami. To ni dobra strategija. Torej, mi moramo resno pregledati, ali so določene zahteve po povišanju sredstev upravičene ali ne. Eh, potem, eh, prioritete glede varnosti in kibernetske varnosti. Eh, torej, med eh, volilno kampanjo sem nekoliko zadržan. 27 milijonov evrov je tu predvidenih eh, pri izrednih izdatkih in mislim, da ni primerno, da damo to v izredne izdatke in to ne prinaša tudi toliko dodane vrednosti. Kaj ugotavljam? Torej, Eh, službe parlamenta in Evropske unije seveda objavljajo, eh, pripravljajo oddaje, vendar pravzaprav tu nisem prepričan, da so stvari eh, učinkovite. Tu se prepričujejo prepričani, ne, mi se moramo dotakniti tistih, ki so proti Evropske uniji in Evropi. Treba imeti torej pravo razpravo s službami za parlamenta, komuniciranje v Evropskem parlamentu, da vidimo, kakšne so cilji. No, o tem sem veliko razmišljal, to lahko povem tudi poročevalcu neposredno. Cenim eh, tudi eh, njegovo kritiko eh, ustanavljanja 76 delovnih mest za politične skupine. Mislim, da bi bilo treba določene Eh, stroške političnih skupin zmanjšati oziroma določiti nek eh, maksimum in še nekaj občutljivega. Eh, torej, te splošne, splošne stroški od generalnega sekretarjata in predsedstva je treba zahtevati revizijo sistema in to bi moralo začeti veljati v naslednjem mandatu. Če bomo sedaj poskušali stvari spreminjati, bo to zmedeno, ne bo načrtno, ne, treba je definirati, kako je treba izvajati stroške, kako je treba pravzaprav upravičevati splošne stroške in podobno. To je potrebno in na to moramo opozoriti generalnega sekretarja in predsedstvo. Toliko za enkrat, imam še nekaj pripomb, eh, ampak to lahko obravnavava tudi bilateralno. Hvala lepa, gospod Donanu. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kot kolega Manka in drugi se strinjam, da moramo čim bolje uporabiti evropska sredstva, zlasti seveda tudi pri delovanju parlamenta. Poročevalec pravi, da mora parlament izvajati predvsem zakonodajno funkcijo, e, vendar e, tega ne more početi v nekem mehurčku e, in parlament mora komunicirati na vzven, mora zagotoviti, da ljudje spoznajo vrednote parlamenta in Evropske unije. In to je seveda tudi zelo pomembno za strategijo eh, parlamenta. Tako naprimer nagrada Saharova, eh, nagrada Lux. Eh. Na ta način se seveda tudi ustvarja več kinematografskih del, se spodbuja evropska kultura. Se pravi, pomembni so zakonodajni ukrepi in ne smemo vsega prepustiti komisiji in sveti in v petem poglavju eh, so sredstva, ki bi jih lahko uporabili za to, da ljudje bolje spoznajo parlament, vlogo parlamenta in eh, tudi, kaj pomenijo volitve poslancev v Evropski parlament na pet let. Mislim, da morajo ljudje bolje poznati parlament za to, da dejansko pridejo na volitve. Hvala lepa. Gospa Gardija Zabaje. Sí, muchas gracias, presidente. Algunos comentarios. Hola. Nekaj splošnih pripomb, čeprav so kolegi podali že številne komentarje. Prvič, socialisti se strinjamo z načeli, ki jih je predstavil poročevalec v poročilu gre za dobro uporabo javnega denarja in gre za to, da želimo spoštovati načela preglednosti. Več kot bomo imeli eh, preglednosti, več kot bomo dali na razpolago informacij, boljše bomo lahko trošili naš denar, boljše bomo lahko pojasnili naša dejanja. To ima praviti z splošnimi odhodki, ki je razprava, ki se ponavlja vsako leto. Res je, da ni prvič, da smo skušali v predlogu parlamenta rešiti to vprašanje. Biro je tudi večkrat tukaj eh, predlaga, eh, ignoriral predloge našega odborja. Tako da. Um, dobro bi bilo, da bi generalni sekretar in predsedstvo podala konkreten predlog za naslednji mandat. Kar se tiče političnih skupin, tukaj velja podobno. Strinjamo se za to, da je treba tukaj zagotoviti kar najvišjo stopnjo preglednosti in kar najboljšo uporabo javnega denarja. Prav tako pa podpiramo financiranje političnih skupin iz evropskega proračuna. Mi smo uh, vsak dan tukaj, prizadevamo si za evropsko integracijo, vsaj tisti, ki smo proevropski. In zato bi politične skupine morale dobiti ustrezno podporo iz eh, proračuna. Ko govorimo o, o evropeizaciji eh, Evropske unije, eh, seveda ne moremo gledati na politične skupine tako, kot da so vsota 28 različnih političnih strank. Ne treba podpreti evropske politične skupine. No, v, v poročilu je tudi govora o dobri kakovosti naših raziskav. Tega seveda ne postavljam pod vprašanje, ampak moramo pa pročiti vprašanje, eh, koliko denarja dajemo za te namene in kakšne raziskave točno izvajajo te službe, kajti včasih se mi zdi, da do tega prihaja do podvajanja, do podvajanja struktur, pa tudi zunanje službe je treba najemati za to, da lahko poskrbimo za takšne raziskave. Ehm. No, kar se tiče inflacije, veliko proračunskih postavk bo pod vplivom uh, inflacije, recimo plače za zaposlene, za osebje, na druge postavke pa inflacija ne bo vplivala, tako da ni treba, da je ta poraz popolnoma sorazmeren z inflacijo. In pa še gospod uh, Manka je opozoril na to, da uh, zaradi razlike v, v inflaciji pride vsako leto do, um, do razhajanja v proračunu. Kar se tiče nagrade Lux, tudi jaz mislim, da bi morali to obdržati. Imam pa še dva vprašanja za gospoda Ashforta. Ni nam čisto jasno vse glede dveh predlogov. In sicer prvi predlog govorite o tem, da je treba okrepiti dialog z nacionalnimi parlamenti. Mislim, da smo tukaj že sprejeli veliko ukrepov, tako da ne vem, ali se ta vaša ideja nanaša na kakšno konkretno področje, kaj točno mislite s tem dialogom z nacionalnimi parlamenti. In pa še denar, ki je namenjen volilni kampanji. Ta denar mora biti namenjen pojasnevanju vloge Evropskega parlamenta in uh, mislim, da smo do sedaj financirali tudi nekatera dejanja, ki ne o, ustrezajo tej definiciji. Točno moramo vedeti, zakaj je porabljen ta denar. Um, torej, ko gre za komunikacijo v volilni kampanji, moramo zelo dobro vedeti, če ima namenjen ta denar. Gospod Taron, med nami. Uh, Najlepša hvala. Čisto na kratko. Zelo sem zadovoljen z napredkom besedila od zadnjega srečanja. Že prvotno besedilo je bilo dobro izhajal, pogajalsko stališče, ampak današnja različica besedila je pa še boljša. Uh, poročevalcu bi se rad predvsem zahvalil za to, da je upošteval komentar, ki je bil podal na zadnjem sestanku glede življenske dobe zgradbe PHS in eh, glede drugih pripomb pri gradbeni politiki. Kar se tiče prihrankov, pa se mi zdi, da je najbolj naravno, da zmanjšujemo sredstva pri obrazložitvah glasov, da to predstavimo iz prime time v nočni čas. Poleg tega bi predlagal, da se obrazložitve glasovanj podajo v pisni obliki in da se ne predvidi prevajanje. To bi se mi zdelo šele, še boljše, ampak ne vem, morda gre to izven dometa tega poročila. Morda imajo tudi drugi odbori drugačen pogled na to. če želimo res predvideti sredstva za program osveščanja glede volitev, sem nekoliko presenečen, da kolegica Gardija Zabal meni, da je tu preveč omejitev. Ne pozabite, da smo naše predstavnike prosili, da pripravijo odbor v ta namen, sekretarjat pa ni poslal jasnega odgovora, ali bomo lahko sodelovali. Če bomo, potem to morda pomeni manj omejitev. Ampak dokler eh, odbor za proračun ne bo vključen v to delo, je treba predvideti stroge omejitve. To je pravzaprav vse. Zdi se mi, da je letošnji proračunski proces eh, nekoliko manj težaven kot lansko letni. Morda gre zahvala temu tudi večji izkušenosti poročevalca in eh, večji politični dobri volji. In ravno zaradi tega mi je žal, da Britanci odhajajo. Sekvence emocijo. E, toliko tudi čustev. E, gospod Vali. Relatore, devo dira, ki je eh, opresatom. Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala poročevalcu. Številne točke, ki ste jih eh, dodali po prvi razpravi, se mi zdijo zelo dobre. In eh, mislim, da je dobro, da splošne izdatke za poslance obravnavate tudi z vidika transparentnosti. Že na plenarnem se, se Na plenarnih zasedanjih smo se večkrat dogovorili, da je treba zagotoviti večjo transparentnost na tem področju. Dobro pa bi bilo, če bi se tu oglasil tudi sekretarjat. Kaj lahko storimo, da bomo okrepili transparentnost? Kot politična skupina smo proti zvišanju proračuna kajti obstaja veliko priložnosti za prihranke, ki jih bom predstavil med zasedanjem poročevalcev v senci. Tu ne gre za linearna eh, zniževanja sredstev, temveč za ponderirane predloge za prihranke. Tako da bom podal številne predloge, o katerih bomo razpravljali. Potem glede teh eh, šestih odstotkov. Treba bo preveriti, kako bo, tudi kako bo zrastel v Evropski uniji. Če bomo potem upoštevali še inflacijsko stopnjo, moramo biti previdni, če se bomo oklepali tega indeksa. To je indeks, ki odraža stanje v samo 11 državah članas, članicah. To ni kakšen eh, osrednji indeks, ki bi upošteval ključno blago, naprimer potrošniško blago. V številnih državah vidimo tudi, da prihaja do deflacije. Če se bomo torej osredotočili na inflacijo, je. je treba upoštevati splošno inflacijo. Drugače pa, kar se tiče drugih pripomb pri podtočko razno, bi radi, da pride do znižani in sicer na letni ravni. Potem kampanja za obveščanje za leto 2019. Na zadnjem sestanku je sekretarjat povedal, kako bo z izdatki za to kampanjo, ampak mi smo proti takšni porabi sredstev. To, kar smo namenili za kampanjo leto 2014, ni odločilno. Kajti videli smo, da je kljub povečanju sredstev za kampanjo prišlo do manjše volilne udeležbe kot v letu 2009. Potem, kar se tiče obnovitve zgradbe PHS, glede skupnega zneska namenjen za obnovo zgradbe, te zneski se nam zdijo pretirano visoki in to so izpostavile tudi druge politične skupine, tako da bi mi morali to še preveriti. In poleg tega naj povem, da je poročevalec letos veliko bolj zagnan in da je pripravil dobro osnovo za delo. Tako da mislim, da bomo lahko dosegli konkretne rezultate. Upam, da bodo tudi drugi poročevalci v senci sodelovali. Tudi sam bom podal več predlogov glede tega. Hvala. Hvala, gospod Nirjada. Well, um, Najlepša hvala za besedo. Tudi sama bom kratka. Se upravičujem, ker uh, gospoda Onrija, našega poročevalca v senci, danes uh, ni z nami ne more biti prisoten. Nasplošno pa se strinjamo s prednostnimi nalogami, ki jih je izpostavil poročevalec in se strinjamo z večino njegovih pogledov glede težav, ki so bile izpostavljeni. Radi bi, da se še dodatno ukrepi odgovornost, spoh, kar se tiče, tiče družbene odgovornosti in glede zaposlenih v instituciji in tudi kar se tiče pogodb s tretjimi stranmi. Prav tako pozdravljamo izboljšave na področju transparentnosti, predvsem tiste, ki jih je predstavil gospod Manka. In ne na zadnje, se meni osebno zdi dobro, da priznavamo pomembnost irščine. Govorimo o tem, da želimo biti dostopni za naše državljane, da želimo komunicirati z njimi. Dejstvo, da spoštujemo irski jezik, je jasen signal, da naš parlament spoštuje večjezičnost in večkulturnost in to je treba okrepiti, tako da je to už zelo pozitivna izjava in se že veselim, da bom imela pred koncem tega mandata možnost pregovoriti z vami v svoji materinščini, v irščini. Hvala. Hvala lepa. Nihče več ne prosi za besedo. Eh, torej, jaz se pridružujem vsem, ki so se zahvalili poročevalcu. Eh, tu je dejansko pripravil odlično poročilo. In v petem poglavju eh, se omenja 20 odstotkov. Glede tega moramo biti previdni. Če se bodo povišali drugi izdatki v razdelku 5, potem ne smemo pač na vsak način ustrajati pri 20 eh, odstotkih. To ne bi bilo dobro za nadzor javnih financ. Evropa vsako leto daje priporočila državam člana, članicam in jih prosi, naj bodo strogi pri javnih izdatkih. Kako pa je, če parlament sam poviša eh, svoje izdatke za 3,26 odstotkov. To je nekako uh, skregano uh, s tem izhodiščem. Uh, podlago smo uh, pač dejansko naredili pred tremi leti, upoštevali smo povišanje plač v različnih državah, vendar to ne pomeni, da morajo uradniki, ki delajo v Bruslju, uh, Luksemburgu eh, ali pa druge, da enako soočeni z eh, povišanjem življenskih stroškov, kot naprimer v Varšavi. Torej, tu moramo biti previdni pri takih eh, mehanizmih, kajti ljudje dejansko lahko dvomijo o upravičenosti jaz ne morem kar tako pripraviti 25 milijonov eh, za eh, komuniciranje z javnostmi, zato da pokažem, eh, kako učinkovito delamo. Mi moramo biti zelo strogi pri izvajanju proračuna in moram priznati, da imam nekoliko nelagoden občutek Tu se spodbujajo določene izdatki v okoliščinah, ki so lahko predmet eh, kritike. Vidim seveda tudi nekaj napredka v dokumentih, ki jih prejemamo. Eh, pri proračunskih eh, zadevah, pri stavbah, kadrovskih zadevah, Eh, stvari še vedno niso posem urejene. Eh, to, na, da na koncu prerasporejamo eh, denar, izkrivlja sliko. Če napišemo določeno številko pri stavbah in vemo, da bo vse stalo saj dvakrat več in da bomo denar morali dobiti od drugot, potem to ni. Uh, spremljivo, nisem zadovoljen s tako predstavitvijo proračuna. Sedaj pa besedo dajem našemu poročevalcu za to, da zaključi eh, to izmenjavo mnenj. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospod predsednik. Nasplošno bi se rad zahvalil kolegom za prijazne besede in za konstruktivne pripombe, ki ste jih podali. Navezal bi se na zadnjo točko, s katero je predsednik zaključil. Ja, 20 odstotkov res eh, upoštevamo kot smernico pri izdatkih, ampak eh, ne smemo pozamiti, da ni važno toliko, koliko sredstev eh, smo predvideli, ampak kako učinkovito smo jih izkoristili. Gre za stroškovno učinkovitost. In več kolego je izpostavilo to skupno temo, ki jo lahko povzamemo poz, z preglednostjo, transparentnostjo in odgovornostjo. Tako da to lahko podprem in to je rdeča nit, ki se vleče skozi celotno poročilo. Več kolegov je izpostavilo predvsem nadomestilo splošnih stroškov in nekateri ste izpostavljeni vprašanje političnih eh, skupin in fundacij. Kot je dejal Žerad Depre, je treba to zagotoviti ob eh, začetku prihodnjega mandata. Tega nam ne bo uspelo zagotoviti že sedaj. Ampak vseeno bi kot odbor morali obrati korake, ki bi pokazali, kaj je dobra praksa in eh, ki bi zagotovili, da bo to postala splošna dobra praksa, ki jo uporabljajo tudi vsi drugi. Potem Paul Rubik je izpostavil um, splošne stroške pri sekretarijatu. Tu me toliko ne skrbijo izdatki tu v Bruslju, bolj me skrbijo izdatki uh, lokalnih sekretarjatov, z drugimi besedami, bolj me skrbi tisto, kar se dogaja v posameznih državah članicah, tako da se strinjam, da je tu treba zagotoviti večjo transparentnost. Gospode Prej in predsednik sta izpostavila mopping up, prerasporeditev neizkoriščenih sredstev in kot odbor moramo tu storiti več. To je vprašanje, s katerim se ne nekno soočamo. Več kolego je izpostavilo tudi vprašanje stroškov in izdatkov pri volitvah. Tako da bi se odzval na dve vprašanje, ki jih je zastavila Ajder glede komunikacijskih programov in glede komunikacije z nacionalnimi parlamenti. Tu naj povem, da pri obeh točkah želim, želim zagotoviti večno, večjo jasnost glede tega, kaj bi morali početi tudi referendumska kampanja v moji državi je pokazala, da je težava s primankovanjem informacij in prepričan sem, da enako velja tudi v drugih državah članicah in v primeru drugih nacionalnih parlamentov. In a, ta vakum, informacijski vakum je zelo zaskrbljujoč. Ne bi rad, da sprožimo obveščevalno kampanjo, rad pa bi, da obveščamo o tem, kaj parlament počne in da upravlja zelo pomembno funkcijo. S tem bi se navezal na tisto, kar sem izpostavil prej. Zakaj bi to morala biti izjema, ki velja za volilno leto? To so dejavnosti, ki bi jih morali pravzaprav izvajati nenehno. Toliko glede prerasporeditve sredstev. Potem hvala gospodu Tarandu za pripombe. Sam je bil prej poročevalec za ta poročila, tako da najlepša hvala za komentarje. In hvala tudi drugim kolegom, kolegici Mirjadi. Hvala. Thank and, you, Chairman. Um, and to think that an English language, that's it. Yeah. Ja, mislim, da smo bili prišla sedaj zgodovinskemu dogodku, ko bi je britanski kolega spregovoril, nagovoril kolegico v irščini. Tako da, hvala za podporo. Torej, imeli boste sestanek s poročevalci v Senci v naslednjih dneh predloge sprememb o osnutku poročila gospoda Ešvorta lahko vložite najpozneje do 15. marca ob 13. uri. Eh, glasovanje v odboru eh, za proračun bo 3. aprila in na plenarnem zasedanju eh, bomo najverjetneje glasovali 5. ali 6. aprila. Sedaj prehajamo na naslednjo točko, pilotni projekti in pripravljalni ukrepi. Imamo dva poročevalca, gospod Muresa, naš splošni poročevalec za 2018 in gospod Gajer, eh, ki ga bo najverjetne nadomestila gospa Gardija Zabal. Ne vem, kdo bo začel. Gospod eh, Muresan. Ada starts because mislim, da je bolj logično, da začne Ajder, kaj ti on, ona je pristojna za to leto, jaz bom pa šele pristojen za naslednje leto. Ajder, hvala, gospod predsedujoči, hitra bom. Kot ste povedali, gospoda Garja danes ni tukaj, uh, predal mi je nekaj sporočil. Eh, predvsem pa smo osnutek tega poročila dobili eh, šele prejšnji teden. Eh, ponuja veliko informacij o pripravljalnih ukrepih in pilotnih projektov, ki smo jih vključili v proračun za leto 2016. Od 79, ki smo jih odobrili, so bili številni programi že zagnani, pet programov kot je obvestila komisija v pismo o izvedljivosti imajo že pravno osnovo in zato bomo. prenesli sredstva iz teh pripravljanih ukrepov ali pilotnih projektov v program, ki, v katerega so bili vključeni. Kar se tiče drugih štirih projektov, komisija preučuje kako jih bo lahko začela izvajati. Dva imata oceno A, dva pa oceno B. In ne vem, če bi lahko v tem trenutku komisija dala nekaj več informacij o tem. Morda lahko kaj pove več o tem, kakšno, kako bodo izvajanje ti projekti. Še vedno ne vemo, kako bo se to zgodilo. No, vsekakor bomo pa pozorno preučili vse informacije v tem predhodnem poročilu. Prav tako pa je treba se skupaj preučiti skupaj z specializiranimi odbori, ki so pristojni za te projekte. Toliko z moje strani. Gospod Muresan. Much, um, Hvala, gospod predsedujoči. Sem poročevalec za proračun za naslednje leto in želel bi opozoriti kolege na to, da lahko vsak poslanec uloži eh, predlog spremembe k mojemu poročilu. Prvi element, ki ga morate poznati, zato če želite oziroma mm, prvi element, ki ga je treba upoštevati pri predložiti predlogov pilotnih projektov, eh, je to, da mora komisija predhodno odobriti te projekte pred 3. majem. Eh, rok za predložitev komisije pilotnih projektov in pripravljalnih eh, ukrepov je torej 3. maj in kolegi, kolegi želim opozoriti na to, da to velja tudi za obstoječe pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki bodo podaljšani. Tudi oni morajo biti poslani v oceno komisiji, potem bo komisija objavila svoje ugotovitve. Potem pa vas opozarjam tudi na to, da mora vsak pilotni projekt ali pripravljalni ukrep biti predložen kot eh, sprememba proračuna za naslednje leto. Eh, rok za to je pa 31. avgust za odbore in posamezne poslance, 7. september pa za predloge spremem v imenu političnih skupin. Potem bomo jeseni pripravili svežen, tako kot lani. In ob tem bomo posebno pozornost posvetili tistim pripravljalnim ukrepom in projektom, ki so dobili pozitivno ceno strani komisije. Zato je pomembno, da poznate ta rok, 3. maj. Predvsem to velja za projekte, ki so dobili oceno A ali AB. In moram povedati tudi to, da ko sem pripravljal osnutek smerni za proračun za naslednje leto, sem uh, tam zapisal, da bodo prednostne naloge rast, zaposlovanje in pa varnost državljanov. Rast in zaposlovanje, to je seveda eh, nekaj, kar državljani pričakujejo od nas, želijo, da bi se izboljšala gospodarska situacija, ki bi potem privedla do zaposlovanja, inovacij, eh, gospodarskega napredka. Torej gre za to, da bi moralo evropsko gospodarstvo postati eh, bolj konkurenčno. To bi šlo predvsem v podporo majhnim, srednje velikim podjetjem, mladim podjetnikom in to lahko zagotovimo samo, če bomo ob tem zagotovili tudi varnost državljanov in podjetij v Evropi. In zato je tudi varnost tako pomembna. Eh, okrepiti je treba agencije Evropske unije, ki delajo na področju pravosodja in ehm, eh, notranjih zadev eh, in zato bomo dali prednost pilotnim projektom iz teh področji. Toliko z moje strani, gospod predsedujoči, veselim se sodelovanja in veselim se zanimivih pilotnih projektov in pa pripravljanih ukrepov. Merci, monsieur le rapporteur général. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Eh, komisijo predstavlja eh, gospod Joan Donel, najprej gospod Donano. Eh, no, nosil sem projekt o čebelah in boju zopar varojo in mislim, da je to bilo v letu 2015 od tedaj pa nismo dobili nobenih informacij od komisije. Mene zanima, ali bo tu predstavljen nek projekt. Mi potrebujemo seveda uh, um, vsem tem, ki se soočajo s težavami pri čebelah in tu potrebujemo informacije o sredstvih. No, glede pilotnega projekta, nekateri eh, tečejo zelo dobro, eh, pri nekaterih pa potrebujemo več dodatnih informacij. Včasih eh, se obrnemo na komisijo in pravijo nam vse je v redu. Ljudje, ki so pa predlagali eh, projekt, ne dobivajo informacij. Eh, mene zanima, kako se stvari izvajajo in kako komisija pomaga pri izvajanju projektov. Mi smo torej eh, vedno povdarjali, da je potrebno dobiti več informacij. Preden dam besedo komisiji, želim eh, izpostaviti naslednje. Treba je dejansko eh, opraviti oceno eh, Eh, različnih projektov, izbirati prave eh, projekte in kako je s komuniciranjem. Eh, novinarji pač poročajo po svojih državah, kadar pa imamo nekaj posebnega kot Erasmus. Mladi novinarji srečajo uh, druge novinarje iz drugih držav in to je tudi način za okrepitev um, sodelovanja e, in tudi v časopisih je treba rezervirati več prostora za evropske zadeve. Sedaj pa predstavnik komisije, kaj bomo storili za to, da ustrezno ocenimo projekte, da jih klasificiramo po A, B in C in kako lahko pridobimo bolj jasne informacije, da predlagatelji projektov eh, zvedo, kaj se dogaja pravzaprav s pilotnimi projekti. Uh, <clears throat> um, Hvala, gospod predsednik. Komisija pozdravlja današnjo izmenjavo stališč. Poudarjamo, da je velika večina 79 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov že izvajanih, uh, eh, 70 izmed 79, 4 trenutno komisija še analizira. Nadgovorim na vprašanje poročevalca. Eh, nimamo nobenih dodatnih informacij, odkar smo lani, eh, oprostite, prejšnji teden objavili poročilo nimamo dodatnih informacij o teh štirih projektih, ampak a priori niso problematični, gre samo za to, da te projekte še analiziramo, še vedno razmišljamo o najboljšem načinu za njihovo izvajanje in zato upam, da bomo v prihajajočih tednih in mesecih o tem slišali dobro novico. Potem torej ostane pet pripravljenih ukrepov in pilotnih projektov, ki jih ne moremo izvajati to smo objavili že v našem pismu o izvršljivosti v oktober 2015, pokriva jih namreč že obstoječa pravna osnova. In eh, kot eh, je bilo zapisano v skupnem besedilu o proračunu za leto 2017, bo komisija, kjer bo to možno, ehm, obveznosti prenesla v to obstoječo pravno osnovo, s katero so pokrite te pobude. Eh, gre samo za to, da če bi projekt bil eh, uvrščen pod eh, nek drug razdelek eh, večetnega finančnega okvira, potem v okviru obstoječe pravne osnove ne bi mogli prenesti teh obveznosti. Zahvaljujem se poročevalcema za revidirano časovnico ta koledar bo komisiji omogočil, eh, da bo pravočasno pripravila svoje ocene brez, eh, torej pred eh, poletnim trialogom in dovolj bomo imeli tudi časa za posvetovanja v specializiranih odborih Evropskega parlamenta. No, kar se tiče specifičnih vprašanj, poslance v zvezi z posameznimi pilotnimi projekti. Tukaj pa vam bom moral odgovore poslati v pisni obliki, trenutno nimam nobenih informacij o tem. Kar se tiče boljše obveščenosti parlamenta, seveda smo vam pripravljeni pomagati na vse možne načine, ampak menimo, da poročilo, ki smo ga objavili prejšnji teden, že ponuja kar zajeten del informacij. Hvala lepa. Eh, gospod poročevalec, gospa poročevalka, ali ste zadovoljni z odgovorom komisije? Ste dobili vse odgovore? Eh, gospod eh, Muresan je spomnil, da je eh, do 3. maja do 12. ure eh, predstaviti pilotne projekte, eh, ki bodo potem ocenjeni in o tem se moramo dogovoriti tudi v odboru za proračun. Hvala lepa. Gospa Nirjada, ste pripravljeni za poročilo o vašem mnenju spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih. <clears throat> Ja, pripravljena sem in dejansko je poročilo zelo pozitivno. Dobro je, da se o tem pogovarjamo v ponedeljek zvečer. Gre za zelo enostavno zadevo, za zelo učinkovito idejo, gre za smotrno porabo denarja. Ehm, v osnovi gre za pobudo, da bi kar največ evropskih ehm, vasi in mest eh, opremili z eh, brezplačnim brežičnim internetom do leta 2020. To ne predstavlja velike razlike eh, v denarju. 120 milijonov evrov bi bilo na voljo med 2011 in 2019, samo zato, da bi pri tem podprli te centre skupnostnega življenja. Eh, ti centri bi bili v parkih, v javnih zgradbah, v trgih, v knjižnicah, v zdravstvenih centrih, muzejih in tako naprej. Eh, schema bo geografsko uravnotežena. Mislim, da je bistvenega pomena, da imamo takšen program za tiste skupnosti, ki nimajo dostopa do interneta. Eh, s tem dostopom jih bomo opolnomočili. To bo dobro za socialna podjetja in združenja. Ehm, to bo spodbudilo zaposlovanje v skupnostih. Ehm, skratka, gre za veliko pozitivnih rezultatov, nihče ne nasprotuje tej ideji, tako je učinkovita, spodbudila bo zadeve kot je e-zdravje, ehm, turizem in res gre za to, da bomo za postavljenim podeželskim perifernim območjem dali neko prednost. Uh, Eh, tako da bodo lahko konkurirali tistim večjim mestom, ki že imajo to povezljivost. Vse skupnosti bodo tega imeli na razpolago, uh, eh, 20 milijonov evrov bo na voljo do izteka leta 2017, približno 22 tisoč na projekt. V glavnem bo to potekalo s pomočjo nebirokratskih eh, postopkov, vse skupaj bo torej na voljo na spletu. Uh, Ehm, prošnje bodo na voljo na sprejetu in drugi formularji in tudi lokalne skupnosti bodo vključene v to. Tako da nimam kaj več zapovedati o tem. Ehm, gre za spodbujanjem povezljivosti zlasti za tiste ehm, bolj oddaljene skupnosti. Mnenje je zelo pozitivno. Zanima me, če ima seveda kdo od kolegov še kakšno pripombo k temu. Hvala lepa, gospa Nirjada. Hvala za to pomembno poročilo, gospod Torvalc. Uh, uh, Hvala. Poslanka je rekla, da zadeva ni sporna, ampak jaz vseeno v takšnih projektih vidim nekaj spornega. Zdi se, da je to nekakšna servilnost strani komisije, tukaj ponujajo nekakšne drobtinice in to ni vedno nekaj pozitivnega. To bi lahko uh, uh, obija, opisal z to besedo v angleščini obsikines. no, ne gre toliko za vprašanje samega proračuna. Bi pa še neko točko dodal. Nedavno smo govorili o ceni prihodkov in odhodkov in takrat so številni poslanci omenili vprašanje kibernetske varnosti. Pri odprtem brezžičnem internetu gre predvsem za problem varnosti, kibernetske varnosti vi lahko to preizkusite, lahko uporabite brezplačni uh, internet. Včasih imajo takšen sistem, da se moraš eh, prijaviti z svojim uh, Facebook uh, profilom. In uh, če potem nekdo udre v ta sistem, lahko dostopa tudi do vaših informacij z Facebooka. Tako da gre tukaj res za zelo pomembna varnostna vprašanja, ko govorimo o brezplačnem internetu. Lahko pa govorimo o varnem brezplačnem internetu. To je potem boljša ideja. Ampak potem pa gre tukaj za popolnoma drugačen uh, znesek denarja. Tako da prosim. Včasih uh, je boljše, da ne trosiš nekakšnih drobtinic ljudem, ampak uh, razmisliš o pravem učinku tega, kar počneš. Eh, no, upam, da bo komisija o tem razmislila, gospod Kristoforo. Hvala. Komisija meni, da je pravica do dostopa do interneta pravica vseh državljanov in zato se veselimo predlogov, ki spodbujajo povezljivost. Ta predlog komisije pravi prvi korak, državljani imajo s tem možnost brezplačno dostopati do interneta. Evropska unija mora tukaj biti bolj dejavna. O digitalnem trgu bomo lahko govorili šele, če bodo vsi državljani imeli dostop do interneta. Zlasti to velja za tista območja, ki so najbolj oddaljena, recimo otoške regije in podobno. E, ta območja trpijo zaradi pomankanja povezave z internetom, kajti tam je internet tudi zelo drag. Tukaj moramo zagotoviti enako izhodišče za vse državljane. Vsak mora imeti možnost dostopati do interneta. Eh, vsak evro, ki ga investiramo v takšne programe, prinese koristi vseh. Ustvarjamo delovna mesta, krepimo majhna in srednja velika podjetja. Eh, komisija na to ne sme gledati kot na izdatek. Ta senesek, ki je tukaj predviden, pa eh, ni dovolj velik. Mislim, da bi morali temu nameniti nekaj več sredstev, zato da bi lahko v to uh, vključili tudi vse najbolj oddaljene otoške regije. Uh, Morda bi lahko njim najprej ponudili brezplačni internet in potem bi komisija tukaj res lahko prevzela neko vodilno vlogo. Um, ustanovitelj eh, Facebooka je rekel, da bo vsem američanom dal na voljo brezplačen internet in če to lahko naredi on, potem je to tudi dober cilj za, na naš, za nas um, podpiramo to idejo in mislimo, da bi morala komisija biti še bolj vedodarna. Kot sem že rekel, tukaj ne gre za izdatke, tukaj gre za naložbe. Zato moramo podpirati takšno pobudo. To ima um, naložbeno gledano, gospodarsko gledano in socialno gledano smisel. Na ta način bi lahko bili vsi državljani Evropske unije povezani med seboj. O tem je govoril tudi predsednik Juncker v svojem govoru. Eh, Evropska unija se mora končno posvetiti takšnim osnovnim vprašanjem, torej spomemben načrt strateškega pomena in paziti moramo na to, da ne bomo potem čez tri leta rekli, da denarja ni bilo dovolj. Vse skupaj je treba natančno preučiti. Treba je temu nameniti nekaj več sredstev in potem bomo poskrbeli za dejanske spremembe v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Negresko. Uh, Hvala, tudi jaz menim, da je to dobra pobuda. Uh, strinjam se s kolegi, ki pravijo, da ni dovolj denarja za ta pomemben projekt. Uh, samo nekaj elementov. Prvič, uh, ja, treba izboljšati dostop do interneta tudi v oddaljenih, ogorskih, otoških in drugih območjih. Prav tako pa je treba izboljšati internetno povezavo v tistih območjih, kjer ljudje nimajo dovolj prihodkov za to, da bi lahko plačali za internet. Treba je pogledati tudi socialni vidik, ne samo geografski vidik. Drugič. Zagotoviti je treba, da ne bomo investirali v brezplačne, eh, brezžične povezave tam, kjer smo že eh, investirali v to. Prej smo imeli nacionalne programe, ki so omogočali brezplačen dostop do interneta v različnih mestih in skupnostih. In mi moramo sedaj financirati dostop do interneta v drugih skupnosti, ker takšnih projektov še ni bilo. In pa tretjič, mislim, da moramo podariti tudi potrebo po digitalnem izobraževanju, eh, no, eh, tudi ko gre za kibernetsko varnost, eh, mislim, da tukaj ne gre pretiravati, sam sem delal na tem področju. Če bi poskrbeli za digitalno izobraževanje, potem bi državljane tudi opremili z veščinami oziroma znanjem o tem. In pa še četrtič, gre za vprašanje vzdržnosti. Vzpostavimo brez žično povezavo, potem je povezava dobra, dve, tri leta, ampak kaj se bo zgodilo potem? Moramo to povezavo nadomestiti ali pa jo odpraviti. Zato je treba podariti vidik v vzdržnosti, trajnosti. Če ne bomo dovolj investirali v to, bomo na koncu izgubljali denar. Hvala, gospod Rubik. Äh, Hvala za to pomembno poročilo. Paziti moramo na vidik neutralnosti tehnologije, tega treba ohraniti. Imamo um, razvoj uh, pete generacije in s tem je povezano tudi širjanje brastačnega interneta. Tukaj gre za dva sistema. Uh, na področju telekomunikacij imamo močno regulacijo, po drugi strani pa imajo operaterji brezžičnega interneta precej proste roke. Zato mislim, da bi morali ta sredstva razdaljevati samo s pomočjo eh, javnih razpisov, z preglednimi evropskimi, eh, vseevropskimi razpisi in eh, tudi majhna in srednja velika podjetja imajo, morajo imeti možnost sodelovati na teh razpisih. Gre torej za omogočanje brezplačnih povezav. In zahvaljujem se kolegu Torvalcu. Ja, državljani morajo biti uh, prepričani, da tukaj ne bo prišlo do kibernetskih napadov, če se torej prijavljajo na takšne brezžične, brezplačne brežične povezave, morajo imeti zagotovilo, da s tem eh, ne bo nihče mogel dostopati do njihovih informacij. Pri razpisih je treba torej upoštevati tudi vidik varnosti tukaj morajo biti standardi še posebej visoki. Um, Hvala. Med prejšnjo razpravo, ko smo govorili o pilotnih projektih, sem razmišljal, da je to nekaj, o tem, da bi lahko preverjali, zakaj gredo eh, naša sredstva. Prvič, ali smiselno ravnamo z eh, davkoplačevalskim denarjem, potem moramo se vprašati, zakaj ne bi mogli vsega bolje urediti na nacionalni ravni. In pa tretjič, vprašati se moramo, ali to ponuja neko dodano vredno, dodatno vrednost za naš denar. Pri prejšnji razpravi se mi je zdelo, da smo podprli kar nekaj projektov, ki ne ustrezajo tem kriterijem. Potem, ko gre za javni eh, eh, brezsežični internet, tukaj bi lahko smotrno porabili davkoplačevalski denar, ampak še vedno ne vidim potrebe potem, da bi se tega lotila Evropska unija. Zakaj ne bi tega raje? naredile države članice? Zakaj ne bi dale na razpolago brezplačnega interneta tam, kjer se jim zdi to potrebno? Imam tudi nekaj pomislekov v zvezi z samo potrebo po projektih. Pred nekaj leti bi bil brezžični internet eh, marsikateri skupnosti eh, veliko pomoč, ko še nismo imeli podatkovne povezave in tako naprej. Ampak velika večina danes pa ima mobilne telefone z mm, tudi podatkovno povezavo in zato se mi zdi, da takšni projekti so morda danes manj smiselni, kot bi bili pred petimi ali desetimi leti. No, tukaj govorimo o finančni ovojnici, ki presegajo evropski proračun. Eh, tako da tudi to je mm, razlog za pomislek. Hvala lepa, gospod. Hvala, to je zelo pomembna razprava, ki je povezana tudi z zagotavljanjem enakopravnih življenjskih pogojih v Evropski uniji, um, v centralnih območjih in pa na drugi strani v bolj oddaljenih perifernih območjih. Pri razpravi se moramo tudi zavedati, kaj pomeni dostop do interneta v javnih območjih. Um, ja, do sedaj smo se naučili, da je bilo do sedaj pogosto tako, da so povezave bile boljše v kakšnem oddaljenem hotelu ali pa kakšni drugi regiji, kot pa pri nas. In tudi danes je še vedno tako, da uh, marsikje ne moreš več uh, prodati hiše, če infrastruktura ni dobra, kajti tudi internet spada v infrastrukturno prednost. Uh, No, uh, jaz sem iz kraja, 40 km od Hamburga in kaj se je zgodilo? Velika telekomunikacijska podjetja nima interesa investirati v podeželska območja zaradi prezastarele infrastrukture in uh, morali smo čakati deset let, da se je kdo spomnil tudi na nas. Zato moram na osnovi teh izkušenj reči, da ne gre samo za vprašanje denarja, ali za to, ali obstajajo kakšna podporna sredstva iz uh, sklada za razvoj podeželja ali pa strukturne sklade. Uh, gre tudi za druga vprašanja, praktično gledano. Pri nas imamo nekaj skupnosti z nekaj deset tisoč eh, prebivalci in večkrat so se ta, te skupnosti združile, zbrale so denar, zbrale so podpise, eh, dobile so nekaj denarja iz proračuna. Eh, vsi so sodelovali pri takšnih pobudah, mladi in stari, eh, kajti jasno jim je bilo, da če ne bodo poskrbeli za takšno infrastrukturo, za takšno internetno povezavo, potem bodo njihove hiše samo izgubile na urednosti. Vsak je potem plačal svoj prispevek, ker se jim je to zdelo smotrno. Kajti bolje je, da so sodelujejo pri tej pobudi od vsega začetka, ne pa, šele, um, ne pa šele kasneje, ko bo vse skupaj draže. Zato imamo danes dobro pokritost, dobro povezavo um, z optičnimi vlakti. Uh, se pravi, takšni projekti so smiselni. Um, skupnosti morajo prevzemati tudi nekaj lastnih pobud. Za takšnimi združenji lahko vse skupaj prevzamejo eh, vse skupaj v svoje roke, lahko odločajo o prednostnih nalog, nalogah. Dobro, če jih potem dodatno podpremo še z evropskimi sredstvi, ampak ne moremo pričakovati, da bomo v celoti takšne projekte financirali iz evropskih proračunov. Eh, potem smo že izgubili na področju konkurenčnosti. Merci.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 tukaj za nekaj, kar je sicer lepo in prav, ampak včasih tudi malo odvečno. Dobro internetno povezljivost potrebujemo v gosto poseljenih območjih, ne pa sredi gozda, kjer pravzaprav ne potrebuješ interneta. Sredstva evropska sredstva bi morali uporabiti za resnično smiselne projekte, tudi za tiste, ki spodbujajo dobro povezljivost. No, in jaz mislim, da eh, internetne povezave sredi gozda tukaj niso smiselne, jaz tega ne potrebujem. Sredstva morajo biti resnično investirani v to, da povezljivost eh, izboljšamo v visokoposebnih območjih, ne pa da motimo živali sredi gozda. Vidiš, a se. No, no, da bi lahko posvarili eh, divjat pred eh, lovci. No, eh, vsekakor je to pomembna investicija in kohezijski sklad eh, bi morda lahko tudi eh, pomagal financirati tako opremo, če je to prioriteta lokalnih skupnosti. In Evropa mora tudi investirati eh, v eh, vesolje, v satelite, zato da izboljša satelitske povezave. Gospa Nirjada, za zaključek, prosim. Kratka bom. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Ja, mislim, da tukaj ne gre za vprašanje kibernetske uh, varnosti. Za to bodo poskrbeli operateri, tudi lokalne skupnosti bodo imele pregled na tem, tako da to ni razlog, da ne bi podprli tega predloga. Eh, prav tako se strinjam s tem, da se moramo sredotočiti na revna območja. In pa, kar se tiče tega, um, kar je povedal eden izmed prejšnjih govornikov o svežnjih z podatkovnimi povezavami. Je ja, lepo vas prosim, imamo ljudi, ki uh, nimajo niti denarja za hrane ali pa za kakšne osnovne potrebščine, zato nimajo nujno mobilne telefona za zelo dobro podatkovno povezavo. Uh, tako da tukaj res ne gre za ogromne investicije, bi pa to za takšne ljudi predstavljalo velik korak v pravo smer. Uh, Strinjam se z eh, številnimi prispevki, kar se tiče no, interneta sredi uh, gozda, pa veste, kako je, če si recimo poškodujete sredi gozda, če si zlomite nogo ali če opazite ogenj, tudi potem bi bilo smiselno, da imate tam internetno povezavo, da lahko o tem koga obvestite. Se pravi, ne gre samo za uh, gozde, šalo na stran, gre za um, revnejša urbana območja, pa tudi za oddaljena območja, ki sedaj nimajo zagotovljene dovoljšne povezljivosti. Tako da zahvaljujem se vam za vaše prispevke in upam, da bo, rezultat, da bo končni rezultat pozitiven. No, in v gozdu se lahko tudi izgubimo. Eh, kdor eh, želi predlagati spremembe, ima možnost od 9. marca 12. Eh, glasovanje v odboru za proračun, bo 3. aprila in glasovanje v odboru, ki je prestojen za ta proračun Eh, za to poročilo, se pravi ITRE, bo 25. aprila. Sedaj pa, gospe in gospodje, glasovanje. Eh, prosim, da eh, date svoje kartice v glasovalne naprave, zato da preverimo, ali vse deluje. Glasujemo. Glasujemo.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 vlaga največ predlogov spremem. Vidim, da je gospod Peten uložil na tisoče predlogov spremem. Zanima me, če bomo glasovali o vsakem posebe ali bomo to združili v kakšne svežnje. No, najprej bomo končali glasovanje. Konec glasovanje, to je bilo poskusno glasovanje. E, morda bi pa lahko glasovali v svežnju. E, Na ta način lahko pridobimo nekaj časa, kadar imamo predloge spremem po isti temi in to pomaga eh, spremem premeniti bistvo eh, besedila, v tem primeru se bomo pogovorili. Eh, to velja tako za člene, kot tudi za uvodne izjave. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospoda Muresa na našem eh, splošnem eh, poročevalcu. Tu gre za smernice za proračun 2018, oddelek 3. Najprej kompromis 1a. Kdo je za? Hvala lepa. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1B, kdo je za? Eh, no, roke pravijo drugače. Eh, Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 44, kdo je za? Sprejeto. Eh, dobro, če želite najprej 43. Proti, to se vzdrži, eh, zavarnjeno 44 za, proti, vzdržani, zavarnjeno, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 504 eh, za, proti, vzdržani, zavarnjeno ustni predlog spremembe. Raziskave, infrastruktura in MSP-ji kot eh, ključni podporniki rasti in delovnih mest. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani? Sprejeto. 68 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Uh, eh, 92 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, to se vzdrži, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, bomo preverili. 160. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 108 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis eh, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj dajem besedo poračevalcu o kompromisu 8. Hvala lepa, gospod predsednik. Kompromis 8. Tu imamo eh, majhen ustni predlog spremembe in tu gre za vključitev besedico especially, posebno. Eh, higher social inspect in sedaj se glasi. Ostalo pa ostane nespremenjeno. Predlog kompromisa 8, vključeno z ustnim predlogom spremembe, ki ga je predstavil splošni poročevalec, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 10. Ne, opravičujem se. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10. Za. Kompromis 10. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog eh, spremembe 139 v štirih delih. Vendar kompromis deset je bil sprejet. E, prvi del je brezpredmeten, ostane drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti del brezpredmeten predlog 148 eh, eh, za, proti? Ni jasno. Bomo preverili. Predlog spremembe 148. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 eh, proti, 13 za. 150 za, proti, 13 za vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 184 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 228 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 230 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 232 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 233 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 236 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 237 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 238 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 239 za, proti, proti, uh, se opravičujem. 238, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 241, kdo je za? Ne, opravičujem se, 239 za proti, zdržani, zavrnjeno. 241, ne, opravičujem se, 240. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 241 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. dvesto triinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno dvesto štiriinštirideset za proti vzdržani sprejeto dvesto 46, 244 smo sprejeli. Kdo je za 244? Saj smo tem glasovali. 245. Torej 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 253 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdržani, zavrnjeno. 256 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 265 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 266 eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 267 eh, umaknjen, 268 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 za, Opravičujem se, 269 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1 za, proti proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 so predmet enega glasovanja. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeni. Sedaj pa o celotnem besedilu poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Besedilo je sprejeto s 28 glasovi za, 3 proti, 4 vzdržanimi čestitke. Sedaj bomo glasovali o uh, poročilu uh, eh, kolega Estebana Gonzalesa Ponsa o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih eh, regijah. Najprej predlog spremembe štiri in pet. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjena. Predlog spremembe šest za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremem besedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, zdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar to bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 12 za. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa o celotnem besedilu po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto z 29 glasovi za, tremi proti, eno zdržan glas, čestitke poročevalcu. Sedaj pa pripravljalec mnenja gospod Depre. E, vaše besedilo je prenešeno na april. To sem povedal na začetku sestanka. Sedaj Imamo 501 predlog spremembe o poročilu gospoda eh, Depreja o Eurodaku. Predlagam vam naslednje. Gospa Mantel predlaga eh, črtanja z istim ciljem in v skladu s pravilnikom lahko predlaga glasujemo z enim glasovanjem o vseh teh predlogih sprememb. Ali se strinjate s tem predlogom? Kdo je proti? Kdo je za? Eh, kdo je za, da glasujemo v svežnju? Kdo je proti? Kdo je proti? Gospod Arnot, želite besedo? Ja, sprašujem se, zakaj bi nekdo podal 501 uh, predlog spremembe, na to pa ne bi niti prišel na glasovanje. In zato se mi zdi nekoliko smešno, da moramo opraviti vsta napor. Alors, no, glasujemo. v svežnju. O vseh predlogih seznam imate. E, začnemo s predlogom spremembe 84 in seznam se konča na strani 24. Kdo je za te predloge spremembe? hvala, kdo je proti tem predlogom. Kdo se vzdrži? Dokaj eh, velika večina je zavrnila te spremembe in sedaj glasujemo na isti način o eh, uvodnih izjavah na straneh 25 in 26. nekje do sredine 26. strani, torej v svežnju, začnemo z eh, predlogom spremembe 17 eh, in eh, končamo pri 83. Kdo je za, proti, vzdržani? Ti predlogi spremem so zavrnjeni. Nadaljujemo s predlogom spremembe 88. Gospod Denanov, kdo je za, proti, vzdržani?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 vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 460 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti. E, preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 13 proti. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Prosim, dvigujte roke. 13 za. Proti. Preverili bomo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 13 proti. Eh, uvodne izjave. Predlog spremembe 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, zavrnjeno, 21 za, proti, zavrnjeno, 2 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, ne dvigujete vsi rok. Elektronsko bomo preverili. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 13 proti. To je bil predlog spremljiv 26, sedaj 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 31. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 17 za, 14 proti. Predlog spremembe 35 za, proti. Preverili bomo. Elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 e, e, za, 20 proti, 6 za, proti, sprejeto, 48 za, proti sprejeto, mislim da. Eh, so pa dvomi in zaradi tega bomo preverili predlog spremembe 48. Konec glasovanja. 18 za, 14 proti. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 19 glasov za, 13 eh, proti, nič vzdržanih je čestitke poročevalcu. Sedaj bomo glasovali o mnenju gospe eh, Gardija Zabal v zvezi z pomočjo ki se da v okviru kohezijskih skladov, se pravi, tu gre za ustrezno mešanico financiranja evropskih regij, uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev. Kompromis ena za, proti. Kdo se vzdrži sprejeto? Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Za, proti, mislim, da je zavrnjeno, vendar preverili bomo predlog spremembe 10, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 eh, proti 15 glasovom. To je bil predlog 10, sedaj 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, zdržani. Vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 30 za, proti vzdržani, sprejeto 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno 32 za, proti vzdržani, sprejeto 33 za, proti vzdržani, zavrnjeno 34 za, proti vzdržani, vzdržani, zavarnjeno 35 za, proti, vzdržani, sprejeto 36 za, proti, vzdržani, sprejeto 37 za, proti, vzdržani, zavarnjeno 38 za, proti, vzdržani, sprejeto 39 za, proti, vzdržani, sprejeto 40 za, proti, stršani, sprejeto. 41 za, proti, stršani, sprejeto. 42 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti, stršani, sprejeto. Sedaj pa o celotnem besedilu glasujemo elektronsko. Začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, 2 proti. Čestitke gospe Gardija Zabal. Sedaj pa o proračunu oddelek 3. E, tu nimamo nobenih prošen za prerasporeditev. E, potem pa drugi oddelki 2017. E, gospod Taro. Thank you. It happens that um, Hvala. Evropsko računsko sodišče mora izplačati očkodnino enemu podjetju v primeru tožbe, ki, je sproži, ki jo je sprožila komisija. Gre za poročilo stroškov in prosim, da obrazložimo stališče ombudsmana, ki kar pa je ločena točka. Glede prve točke, ali ima kdo vprašanje za poročevalca, očitno ne. To je prva prošnja za prenos sredstev sodišče EU. Mi glasujemo elektronsko, ne? če nima nihče nič proti, mislim, da ne bo. Če nima nihče nič proti, je to sprejeto. Drugi prenos sredstev, gospod Taron. Eh, Drugi prenos pa izboljšuje fleksibilnost urada varuha in predvideva majhen prenos, zato da se eno redno delovno mesto spremeni v začasno. Hvala. Nihče ne zahteva razlage, ni potrebno glasovanje in eh, s tem smo to potrdili. Gospa Holmeier eh, nam bo, bi nam predstavila eh, informacije o sedežu agencije Frontex, vendar očitno nismo dobili dobili dovolj informacij e, in zaradi tega smo odložili glasovanje in s tem smo pravzaprav končali glasovanje. Rad bi vam napovedal nekaj sprememb v koledarju. Naslednji redni sestanek 20. in 21. marca, potem dodatni sestanek 25. E, marca e, in koordinacija 30. marca. E, torej, to e, so spremembe na dnevnem redu. Ničesar ni več na dnevnem redu in če nimate nobenih vprašanj, e, končujem ta sestanek. Zahvaljujem se vam za aktivno udeležbo in vam želim lep večer.